Najprej se strinjamo s prijetjem dnevnega reda, če ni manj nihče nič proti, potem lahko rečemo, da je dnevni red sprejet. In sprejmemo zapisnik prejšnjih sej. Dobro, glede tega se strinjamo, gremo potem kar naprej na predstavitev, ki jo bomo imeli. in sestanek koordinatorjev bo takoj po zaslišanju. V skladu s členom 30 uredbe o uradu za podporo azilu, predstavitev, hearing prvega kandidata, ki je bil predlagan strani izvršnega odbora, ki se je sestal na sestanku v Valeti in je izbral gospoda Roba Visirja iz Nizozemske za svojega izvršnega direktorja. No, zaslišali bomo gospoda Visarja, oziroma slišali bomo njegovo predstavitev. Seveda pa mu čestitamo za to, da je bil izbran v tem izbirnem postopku. No, po tej predstavitvi pa se bomo pogovorili o tem, kako naprej, kako bomo ravnali. Člen 30 uredbe o EASO, o Evropskem radu za podporo azilu, pravi, da parlament lahko sprejme mnenje za upravni odbor EASOJA. Sklep, da se sprejme mnenje ali da se ne sprejme, bodo oblikovali koordinatori in ga sporočili odboru. Tako da bomo prekinili delo našega odbora za kakšni deset minut, tako da bodo koordinatori imeli dovolj časa, da oblikujejo svoje stališče. Na to pa bomo znova začeli z delom odbora za zaprtimi vrati in se odločili, ali želimo ali ne podpreti stališče koordinatorjev. No, takšen je moj predlog za postopek. Sedaj pa bomo dali besedo gospodu Viserju. Izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje člani parlamenta, zame je čast in privilegij, da sem lahko predstavim kot kandidat za izvršnega odbora za nov urad za podporo azilu EASO in da vam predstavim, kakšne so moje misli glede vzpostavitve in pričakovanja EASA. Vzpostavitev EASA je prispevek skupnemu evropskemu azilnemu sistemu. Je v skladu z razvojem solidarnosti znotraj Evropske unije. Obravnava prijav za azil na hiter, učinkovit način je v interesu tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Krati pa je v interesu um, javne podpore za azilno politiko in prakso v Evropske unije. To je seveda tudi stvar, ki zadeva Evropski parlament uporaba skupnih standardov pri ob obravnavi prijav za azil je gotovo najboljši način za obravnavanje mešanih migracijskih tokovov. In s tem bomo tudi se izognili tako imenovanemu azilom shoppingu, torej izbiri najboljšega mesta za prijavo za azil. Svet ministrov Evropski parlament in Evropska komisija se odločajo o azilni politiki in o uredbah o azilu. In tu se lahko vprašamo tri vprašanja. Kako lahko dosežemo sklepe glede azilne politike na osnovi podatkov? Drugič, kako lahko dosežemo primerljivo izvajanje in prakso skupnih uredb? In tretjič, kako zagotoviti kakovost sprejemanja odločitev v posamečnih azilnih primerjih? No, Evropski eh, urad za podporo zelo tu lahko odigra svojo vlogo. Naloga EASA je to, da podpira izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema in da podpira države članice in njihove azilne službe. EASO bo neodvisen center strokovnega znanja. Glavna naloga EASA je, da omogoča, koordinira in krepi praktično sodelovanje med državami članicami. To bo organizacija, ki se bo ukvarjala zlasti s storitvami in bo zlasti zadevala organizacijske in logistične zadeve, poleg tega pa bo tudi nudila informacije in strokovno znanje delovala bo neutralno, neodvisno, nepristransko in transparentno. Spodbujala bo znanje, izmenjavo znanja, strokovnjakov in izkušenj. Tako bo JASO tudi instrument solidarnosti in medsebojnega zaupanja. JASO bo v stresnem stiku s pomembnimi drugimi deležniki, kot recimo uh, OZN-o, visoko komisar za predsta, predstavnike UNHCR in seveda s Frontexom, pa tudi Agencijo za temeljne pravice. Posebej se bomo posvečali dialogu s civilno družbo in zato bomo imeli še poseben konzultativni forum. In s tem bomo omogočili tri perspektive za delo JASA. Prva perspektiva je to, da oblikujemo skupno politiko in iz, in iz nje oblikujemo skupno prakso. S tem, se, s tem odgovorimo na vprašanje, kako zagotoviti učinkovito skupno delo na operativni ravni, ki temelji na skupni politiki. Naloga JASA je, da podpira in pomaga pri skupnem izvajanju eh, nacionalnih azilnih praks. Druga perspektiva je to, da gledamo skupno prakso in zno oblikujemo skupno politiko. Tu lahko je EASO organizira novo vlogo in organizira operativno znanje za oblikovanje novih politik in nove zakonodaje. To pomeni, da podpira EU in nacionalne eh, pr procese z tem, da jim nudi izkušnje in um, znanje. To je pristop od spodeno zgor, ki pomaga pri kakovosti zakonodaje. Tretja perspektiva je, da iščemo eh, skupne rešitve za skupne težave. To, to je horizontalni pristop, ki omogoča izmenjavo najboljših uh, praks, skupnih usposabljanj, skupnih misij in tudi nuditi podporo, ko pride do posebnega pritiska. Delo JASA e ima več vidikov. Prvič, je tu operativna podpora, to je, opera, to je podpora pri izgradnji zmagljivosti, ko se podpira nacionalne azilne službe, organiziranje recimo analize jezikov, določanja starosti, eh, zdravstvenih eh, nasvetov in tako naprej. Poleg tega to pomeni tudi nujno podporo za državo članico, ki se v odločenem trenutku znajde pod pritiskom na področju azila. Potem imam, bomo še vzpostavili Asylum Intervention Pool, kjer bomo vključili strokovnjake in strokovno znanje iz držav članic. Iz tega pula lahko vzpostavimo posebno podporno ekipo, če pride do posebnega pritiska neke države članici. Drugi element je usposabljanje in kakovost. Tu gre za to, da se poveča EAK, Evropski azilni kurikulum, poleg tega se bodo organizirale delavnice, usposabljanja in oblikovali se bodo priročniki in s tem se bodo definirali skupni standardi. Tretjič, informacije in, in analize. To je zelo pomemben del dela EAS-a analizirali bomo trende, um, oblikovali bomo poročila za zgodnje opozorila, oblikovali bomo poročilo o državah in oblikovali letno poročilo o azilu. Potem je tu še znanje dimenzija in podpora tretjim državam. To pomeni, za, so, to pomeni, da bomo oblikovali sodelovanje z izvornimi in tranzitnimi državami, prav tako za ponovno naselitev. Tudi tu bomo morali eh, sodelovati z UNHCR. Potem je koordinacija. Jasno lahko tu uh, o, igra pomembno vlogo, če bo prišlo do premestitev uh, oseb znotraj EU oziroma zunaj EU. EASO bo ne bo edina organizacija, ki bo nudila podporo na področju azila. Sveda je prostovoljna podpora med državami članice nekaj, kar naj se še naprej nadaljuje. Naj povem še, da jaz ne, nima nobene možnosti spremljanja odločitev glede uh, eh, prošen za azil. Jaz bo podpiral skupni azilni sistem, tako da bo podpiral praktičen in operativen um, potek dela v državah šlanicah. Vendar so pa države šlanice tiste, ki se bodo odločili o posamičnih prijavah za azil. Uh, Ja, še ena organizacija, tako da ga je treba še popolnoma vzpostaviti, moramo še zaposliti nekaj osebja in torej nekaj časa bo še trajalo, da bo dejansko postali popolnoma operativni. Vendar ne bomo čakali, lotili se bomo dela že prej. V prvem letu se bomo lotili treh stvarih. Prvič, prenos uspešnih pilotnih projektov, ki so že potekali, recimo Eurasil, European Asylum Curriculum in Interpreters Pool. Drugič, zbiranje in širjenje informacij o državah izvora z organiziranjem uh, skupnih ekip in skupnega portala. In tretjič, uh, podpora grškemu nacionalnemu akcijskemu načrtu. EAS bo aktivno sodeloval v tem procesu ko bomo imeli dovolj osebja, bomo mi prevzeli operativni del za um, operativno koordinacijo tega akcijskega načrta. Nudili bomo kratkoročno podporo, uh, nudili bomo um, možnosti za sprejem, uh, usposabljanje in pomagali pri ob, ob, ob, obladovanju zamud. Izkušnje držav članic so res uh, potrebne za situacijo v Grčiji naj zaključi. Še posebej mi je všeč to, da uredba EASO omogoča neposreden eh, stik izvršnega direktorja z Evropskim parlamentom. Upam, da, vam, da bom imel priložnost, da vam bom poročal o delu EAS v prihodnosti. Saj sem zelo, zelo popolnoma pripričan o, doda, o dodani vrednosti te nove organizacije za evropski projekt. Evropa je delo, ki poteka in EASO je še ena postaja na tej poti. Hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod Visen. Gospod Viser in hvala, da ste bili kratki, to nam bo gotovo pomagalo, da bomo lahko ob pravem času obravnavali to točko. No, sedaj bomo imeli krajšo razpravo. Najprej bodo na vrsti koordinatorji. Gospod Busutelj, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči in hvala, gospod Visel, za vašo predstavitev in čestitke za vaše imenovanje. V imenu EPP-ja naj vam povem, da je EPP prepričan, da je urad EASA zelo pomemben korak za vzpostavitev Evropske skupne azilne politike. Ob koncu ste povedali, da boste nudili podporo grškim uh, oblastem. Um, delegacija našega odbora je bila v Atenah prejšnji teden in dejansko smo videli, da Grčija potrebuje določeno pomoč za to, da bodo lahko njeni nacionalni organi eh, dejansko delovali učinkovito in uspešno. V Atenah nismo videli, da bi imeli nek dejansko učinkovit sistem, zato mislim, da bo tu jaso res ključnega pomena. Imam pa tri vprašanja za vas. Prvo vprašanje je vprašanje solidarnosti, mehanizem solidarnosti tega niste uh, omenjali, gospod Viser, vendar veste, da naš odbor in parlament od EASA pričakujeta to, da se osredotočite na solidarnost, torej solidarnost z prosilci za azil, pa tudi solidarnost s tistimi državami članicami, ki so ki s, imajo uh, velike prošnje eh, za azil in eh, so prepuščene samim sebi, same sebi pri obravnanju tega velikega števila prošen. In zanima me, kaj boste storili za to, da boste zagotovili, da bo EASO dejansko razvil, pa tudi izvajal oziroma poskrbel za izvajanje solidarnosti, mehanizma solidarnosti. To sprašujem tudi v luči pilotnega projekta, ki ste ga spostavili leta 2009, zlasti za Malto in upam, da se bo ta projekt prenesel tudi v druge države, ki bi lahko prišli v takšno situacijo. Vendar jasno je, da ta projekt ni bil dovolj učinkovit. Drugo vprašanje je mladoletniki brez spremstva. Otroci zlasti brez spremstva so ranljiva skupina in to je, skupina, to je stvar, ki nas vse zelo skrbi. Prejšnji, pri prihodni teden bomo eh, glasovali o novi direktivi o trgovini z ljudmi, ki ima posebne člene ravno o potrebah otrok, zlasti otrok brez spremstva in ki so žrtve trgovine z ljudmi. Mladoletniki brez spremstva so pogosto migranti, ki prečkajo našo zunanjo mejo in so hkrati eh, prosilci za azil in so zato pravzaprav posebne vrste azil. In zanima me, kakšno je vaše mnenje o, o njih. In še tretjič, veseli me, da želite vzpostaviti stik s parlamentom. Naj vam povem, da pristojni organ je obravnaval ustanovitev uredbe o jasu in uh, ravno zato nas zanima, da bomo imeli zdrav odnos z vami in zanima me, kako nameravate vzpostaviti ta odnos z nami. First najprej bomo slišali vprašanje vseh koordinatorjev potem pa bomo dali besedo kandidatu gospa Guillaume izvolite Bonjour. hvala dober dan se opravičujem da sem malce zamudila tudi sama vam čestitam za vaše imenovanje tudi sama imam tri vprašanja no najprej pa bi rada rekla da Vi ste opisali naloge urada, kateri se nameravate lotiti. Predstavili ste tri glavne naloge. Razvoj praktičnega sodelovanja med državami članicami. Poleg tega ste omenili podporo državam članicam, ki se soočajo s posebnimi pritiski. In prav tako ste omenili prispevek k izvajanju skupnega azilnega sistema z zbiranjem in izmenjav najboljših praks. V ta urad že dolgo pričakujemo, seveda imate nekaj časa za to, da začnete delovati, vendar si mi seveda želimo, da bi čim hitreje dejansko začeli delovati. Torej, imam tri vprašanja. Torej, opisala sem vaše naloge, ki se mi zdijo zelo pomembno in seveda tu, so tudi določena pričakovanja. In zanima me, kako boste vi prioritizirali te različne naloge in česa se boste prioritetno lotili, potem, ko boste imeli celotno ekipo. Drugo vprašanje. Kako nameravate delovati glede držav, ki se soče s posebnim pritiskom? In kakšna je vaša opredelitev držav, ki se sooče s posebnim pritiskom? In še za konec, seveda urad ni alfa in omega za reševanje vseh težav za zilom, seveda obstajajo določene praktične težave, vendar veste, da je azil, da je torej svežen zakonodaje o azilu v težava, saj je prišlo do določene blokade. No, prišlo je do določenega napredka, vendar vseeno. Torej, kaj vi menite? Je, kakšno je vaše mnenje glede harmonizacije postopkov in kako bo to poteklo, kako bomo dejansko prišli do te harmonizacije? Hvala. Thank you very much, Chair. Hvala. Tudi sama bi rada čestitala eh, gospodu Visirju za njegovo imenovanje oziroma za vašo kandidaturo. Imenovanje je še odvisno od postopkov, ki bodo še morali potekati tudi tu v parlamentu. Za vas imam dve vprašanje. Eno je bolj politične naravne, drugo pa bolj eh, politične pomišljaj upravljavske narave. In sicer zanima me, kaj menite, kdaj bo urad popolnoma operativen. Razumem, da imate sedaj tranzicijsko leto, vendar zanima me, kdaj boste pa res popolnoma operativni. Sedaj pa bolj na politični ravni. Me zanima, kako vidite odnos EASA z državami članicami, ko gre za neodvisnost tega urada. Ne gre le za vprašanje retorike, eh, torej kaj vi menite, temveč kako boste lahko dejansko ohranili svojo neodvisnost in kaj za vas pomeni neodvisnost urada. In še na politični ravni me zanima, kako boste sodelovali z drugimi agencijami, ki tudi igrajo svojo vlogo pri vprašanjih, ki so povezani z azilom, recimo s Frontexom oziroma zlasti s Frontexom. In na upravljavski ravni vemo, da države članice imajo svojo avtonomijo pri imenovanju strokovnjakov, vendar vi boste direktor tega urada in kako boste vi odigrali aktivno vlogo, tako da se ne boste zgolj zbudili nekega jutra in boste imeli veliko ljudi, ki delajo za vas, vendar ki jih ne poznate. Torej, kako se boste tega menedžersko lotili? Hvala, gospa Argentini. You, um... Hvala. Hvala. Gospod Visar, čestitke za vaše imenovanje. Kar zadeva zelene, naj povem, da se nam zdi, da je ta urad korak v pravo smer, da bomo dejansko imeli skupno azilno politiko, kjer prosilci za azil točno vedo, kje so. In s tem bomo, bomo odstranili te razlike, do katerih prihaja pri obravnavi zelenih prošenj in, in si bomo lahko izmenjali najboljše prakse. Vem, da bo vaše delo zelo pomembno, to sem videla prejšnji teden v Atenah, ko prosilca na osnovi dublinske rede pošljajo nazaj, se zdi, da se nič ne zgodi v Atenah. Eh, torej, v Atene se ljudi ne pošlje nazaj, kljub temu, in to ni spremljivo. Službe ene države članice dejansko ne vedo, kaj se dogaja v drugih državah članicah. In uh, takšnega pristopa ne moremo uh, sprejeti. Upam, da se s tem lahko strinjate. V Grčiji je sedaj velika kriza, ko gre za prosilce za azil. Kot veste, Frontex sovi meni stražarji so aktivni tam in zanima me, ali nam lahko kaj poveste o tem, kako vi vidite vlogo osebja EASA, ki bo tudi moral delati na tem v prihodnosti. Saj bo, boste morali sodelovati z ekipami REBIT, ki jih organizira Frontex. In zanima me, kako boste vi lahko zagovarjali pravico ljudi, ki imajo pravico, da tega zaprosijo za azil. V Atenah smo bili vtis, da Frontex ni tista agencija, kjer prosite za azil. In kdo je, oziroma kje naj prosilci prosijo za azil? Te priložnosti, kaj, kaj moramo narediti, da jim te pravice ne bomo dozeli? Then Vidim predstavnikov ECR-ja, tako da bom prosil gospoda Tavares v imenu GUE-ja. Hvala, gospod predsednik. Evropski parlament in še zlasti ta odbor meni, da je jaso nekaj zelo pomembnega. Sam sem bil uh, poročevalec v senci uh, Jill Lambert in to je bil pravzaprav prvi dosjet, s katerim sem se ukvarjal, ko sem prišel uh, v parlament in zato me še posebej veseli, da vidim, da se jaz okončno vzpostavil. Upam, da je to začetek dobrega dialoga in dobrega sodelovanja med nami. In zanima me, ali nameravate še priti uh, sem na naš odbor, kadarkoli je to potrebno in nam ob tem priložnosti dati prave informacije in poročila v zvezi s stvarmi, ki se lahko zgodijo kot izvršni direktor Evropske agencije bi imeli tako priložnost, da uradno s, uh, komunicirate z 500 milijoni evropskih državljanov. Potem imam vprašanje glede dublinske uredbe. Večkrat smo slišali, da dublinski sistem ne deluje in zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Preden se lotite mandata, oziroma preden dobite mandat, je dobro, da slišimo, kakšno je vaše mnenje, ali moramo dublinski sistem reformirati in kako bi ste ga lotili, če bi imeli priložnost za to. In tretje vprašanje, ki mi je še posebej pomembno, ponovna naselitev. Bil sem poročevalec tudi glede direktive za Evropski sklad za begunce. In s tem v povezavi tudi s programom za ponovno poselitev beguncev. In to poročilo je bilo sprejeto v tem parlamentu z veliko večino komunisti, konzervativci in vsi vmes so menili, da je pomembno ponovno naseliti begunce v EU. Teh je manj, kot jih recimo v ZDA, In v tem poročilu smo prosili za vzpostavitev enote za ponovno naselitev, kjer bi imeli stalno zaposlene osebe in zato bi potrebovali neko primerno institucionalno lokacijo. In zdelo se nam je, da je ravno EASO primeren kraj, kjer bi zaposlili to enoto. In zanima me, kaj vi o tem menite, da bi imeli znotraj jasa to enoto za prono naselitev? Govorili ste o ponovni naselitvi v svoji predstavitvi in dejali ste, da je sodelovanje z UNHCR glede tega zelo pomembno. In upam, da bo ravno ta enota za ponovno naselitev ključni element za sodelovanje z UNHCR. In zanima me vaše praktično mnenje, kako to spostaviti. No Bomo sedaj znova dali besedo gospodu Viserju, da se odzove. Recimo sedem minut vam damo na voljo, tako da bomo imeli še čas za vprašanja drugih članov, če bo kdo tako želel. In potem bomo imeli lahko tudi drug krok vprašanj. Gospod Visri, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala, cenjeni člani parlamenta, za vaše vprašanja. Najprej naj povdarim, kot sem to povedal že v svoji predstavitvi, da sem popolnoma prepričan, da se je Evropa razvila na tak način, da je skupni azilni sistem zelo potreben. To pa zato, da lahko spodbujamo sodelovanje znotraj EU, pa ker gre za humanitarno vprašanje, moramo to seveda. Eh, obravnavati, moramo upoštevati humanitarne standarde Evrope. In če to dejansko želimo doseči, moramo stvari tudi nekako organizirati. EASO lahko oziroma tudi bo pri tem odigral vlogo. Skušal bom združiti različna vprašanja. vprašanje solidarnosti in mehanizma solidarnosti. Zavedam se razprav v tej hiši in zavedam se, kakšne politične razprave potekajo v zvezi s tem. Operativna agencija kot je JASO e ni tista, ki bo glede tega sprejela neko uradno stališče. Na to gledam z praktičnega vidika. Solidarnost bi morala biti nekaj, kar izvajamo v resničnem življenju razprave ali o tem, ali je to uh, prostovoljno ali neprostovoljno, to ni vprašanje, o katerem odloča jaso, a vendar jaso lahko iz, tu odigra praktično vlogo. Recimo v Grčiji. Tu lahko damo možnost razpravo o delovanju na operativni ravni in lahko tu vključimo solidarnost, tako kot je omenjal gospod Busutil. Busutil. tu so številni odgovori, ki jih iščemo, vendar ena rešitev bi lahko bila tudi takšno sodelovanje EASO, bi lahko začel razpravo o praktičnih vidikih in s tem bi prispevali k širši razpravi o tem, kako o, o, o mehanizmu solidarnosti. Vprašanje ponovne naselitve. To je tesno povezano s tem. Pre, prebral sem poročilo, v katerem je veliko praktičnih stvari omenjenih. Tako kot sem dejal za prejšnjo temo, moramo povedati, da je tu pomena politična razprava in neka agencija ne more sodelovati v politični razpravi. Hkrati pa je vprašanje ponovne poslitve nekaj, kar mi je znano, saj prihajam iz države, kjer je to tradicija in to je ena od rešitev na področju migracij. Ponovna naselitev in premestitev sta vprašanji, katerim se moramo posvetiti. Kot sem dejal vodoma, EASA je na voljo za to, da odigra vlogo tudi za to, tako ko gre za notranjo kot zunanjo ponovno naselitev. Tu imamo dejansko lahko neko operativno vlogo in pomagamo državam članicam in UNHCR-ju, ki seveda imate tudi svojo vlogo pri tem. In EASO tu lahko pomaga z koordinacijo in s tem morda tudi sčasoma spodbuja to delovanje. Saj je to nedvomno zaskrbljujoče vprašanje in EASO to nedvomno lahko odigra svojo vlogo in je tudi pripravljen za to. Potem vprašanje mladoletnikov brez spremstva. Kot je dejal gospod Busitil, to je veliko širše vprašanje. Lahko nek urad obravnava. To je sedaj eden večjih trendov v azilnih tokovih. In mora biti seveda del dela jasa. E najprej recimo pri samem usposabljanju se moramo naučiti, kako ravnati z mladoletniki brez spremstva. Tu v, v EU imamo različne prakse in um, tukaj se gotovo lahko kaj naučimo iz usposabljanja. Potem informacije o državah izvora. Potem imamo tu lahko poročila o državah tu lahko jaz odigra pomembno vlogo in s tem izpostavi to problematiko, ki je dejansko zaskrbljujoča. In potem še glede pričakovanja in prioritete, o kateri ste me spraševali. Ena prioriteta je seveda grški nacionalni akcijski načrt. O tem je bilo odločeno že preden se je ASO sploh vzpostavil. To bo torej prva stvar na seznamu prioritet. Druga točka, druga prioritet, prioriteta je takšna, da je določa že uredba. In sicer, da moramo prevzeti določene projekte, ki so že začeli teči. in mi moramo poskrbeti za to, da bodo ti projekti eh, gladko potekali še naprej, zlasti za projekte, ki so zelo dobri. In mi jih moramo torej še naprej razvijati. In tretja prioriteta in po mojem mnenju eden glavnih eh, tem, ki se jih moramo lotiti na začetku, je zbiranje informacij o državah izvora tu ima lahko evropski pristop dejansko dodano vrednost. Iz očitnih razlogov, pa tudi iz manj očitnih razlogov. In sicer veliko razprav je že bilo na to temo o informacijah o državah izvora. In to je vprašanje, kjer lahko dejansko marsikaj pridobimo. Glede na velikost urada, mislim, da nima smisla, da bi, da bi imeli več prioritet kot te, ki sem jih naštel v prvem letu. No, o tem se bomo gotovo še pogovarjali tu in drugot. Potem vprašanje posebnih pritiskov in definicije tega. No, že v sami uredbi je to eh, definirano. In pričakujem, da bomo to stvar obravnavali pač v vsakem trenutku, ko bo to potrebno. To seveda ne pomeni, da če bo neka država imela manjše težave, da bo potem morali drugi plačevati za njene eh, probleme. To bo res moralo biti nekaj eh, izjemnega, nek izjemen začasen pritisk. No, nima smisla, da to sedaj jaz določam, da bi to sedaj natančno definiral. Pričakovanja glede tega, da bo urad popolnoma operativen, no zadnji del ste sami izbrali, to je namreč zapisano v uredbi. 19. junija mora začeti delovati. To je zelo kratko obdobje, če pomislimo, kje smo sedaj pri razvoju, vendar to je naloga, ki jo moramo izpolniti. Junija prihodnje leto upam, da bo urad dejansko operativen. Vendar že predtem bi zaradi tem, ki sem jih omenjal, upam, da bomo imeli dovolj osebja, da bomo dejansko lahko začeli z delom, da ne bomo čakali do junija. Potem vprašanje o situaciji, dejanski situaciji v Grčiji, ta je zelo resna in to je morda dober primer tega, kakšna je lahko dodana vrednost EASA v Dublinski uredbi. Je omenjeno vprašanje strokovnega znanja in zdi se, da ni vse tako, kot smo pričakovali tako kot sta to počakovala svet in komisija. Upam, da bo EASO lahko pomagal razjasniti situacijo in da bomo lahko pomagali pri reševanju praktičnih težav. Sedaj pa vprašanje odnosa Grče Frontexa, EASA in eh, rabicov. Obstaja ločnica pristojnosti med Frontexom in EASOM obstaja pa tudi področje, kjer morate tesno sodelovati. V akcijskem načrtu komisije je to že zapisano in sicer piše, da mora EASO zelo hitro razmišljati o tem, kako usposabljati osebje, ki dela za Frontex, strokovnjake, mejno stražo, zato da se bodo bolj zavedali tega, da osebe, ki jih srečajo, bodo morda prosile za azil in da imajo tudi pravico do tega. Usposabljanja bodo seveda tesno povezala s Frontexom. Drugič, akcijski načrt za Grčijo vsebuje dva dela. En del govori o mej, to je pristojnost Frontexa, drugi del pa je azilni sistem in kako ga vzpostaviti v Grčiji to bo seveda naloga EASA. Na to se bomo osredotočali. No, glede Dublina. Glede Dublina. Dublin še ni popolnoma se. Je deloma neuspel, ni popolnoma neuspel da odnosi z Grčijo so se zlomili, ne pa med drugimi državami. Sam sistem deluje in dokler ne najdemo nič boljšega, se moramo potruditi, da bomo popravili dublinski sistem tam, kjer je pač pokvarjen. In seveda, kar se zadeva dialog z Evropskim parlamentom, vedno sem na voljo za dialog in vam lahko vedno nudim kakršne koli informacije in dokumentacijo, ki bi jo potrebovali v vašem odboru. Hvala. Hvala, gospod Fisser. Še vedno imamo drugi krok obravnave in zaslišanja in zato zato predlagam maksimalno dve minuti za govor. Gospa Holmajer. Hvala, predsedujoči. Imam eh, nekaj konkretnih vprašanj. V Grčijo. Za Grčijo je pomembno predvsem to, da želi Grčija izgraditi decentralizirana zavetišča za begunce, zato da bi preprečila to, da se vsi begunci stekajo v Atene in da bi s tem odpravili s tem povezane probleme? Ali predvidevate, da boste v naslednjem letu Grčiji tukaj nudili podporo? In drugo vprašanje. V Grčiji je problem predvsem ta, da 95 beguncev, ki prihajajo v Grčijo, ne prosijo za azil, ampak odkrito povedo, da želijo v Evropo. Iz razlogov revščine, zato ker se v svojih izvornih državah ne počutijo dobro, ker ne vidijo, da bi imeli tam kakršnekoli perspektive v prihodnosti, ker menijo, da imajo v Evropi boljše socioekonomske možnosti. In ko gre tukaj za vračanje oseb, ponovno naselitev, ko, gre, ko gre za pogajanja za veleposlaništvi, v, na kakšen način bi tukaj lahko pomagali Grčiji, kaj ti vrnitev beguncev v izvorne države eh, je v države se vrne samo malo, malo oseb, zato ker enostavno ni ustreznih sporazumov z izvornimi državami. Maksimalno dve minuti za intervencijo. Najlepša hvala, predsedujoči. In eh, dobrodošli v naš odbor, gospod Fiser. In eh, čestitam za vašo predstavitev ali boste poiskali podlago za mednarodno zaščito izhajajoč iz Ženevske konvencije. Veliko govorimo o um, različnih um, preganjanjih žensk in otrok. Ali boste um, spodbujali posebno usposabljanje, ki se nanaša na na določen spol in kako lahko EASO prispeva k temu, eh, da eh, se to upošteva eh, v navodilih pri EASO, še posebej, ko gre za pohabljanje in kako boste to vključili v strukturo EASO, ali boste razvili posebno strokovno znanje, ki izhaja iz obravnave spolov? Hvala lepa. Gospa Entvel. Hvala. Na kratko bom povedala, strinjam se s tistimi, eh, ki so vam čestitali za vašo predstavitev. Menim, da je odlično, da nameravate zelo tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Gre za vprašanje politične narave. Povedali ste v vodu, da boste delovali kot pošten in neodvisen posrednik. Strinjam se, to je tisto, kar rabimo. Zanima me, ali na tem političnem področju ali je morda neutralnost tisti luksus, ki si ga ne morete privoščiti. Kaj ti vzdušje med državami članicami postaja vse bolj sovražno do različnih ljudi, ki prihajajo v Evropo zaradi različnih razlogov. In določene države članice preprosto ne sledijo pravilom. Vi veste veliko o državah članicah, na tem področju, veste, kako se izvaja azilska politika in eh, zatorej, kako boste obravnavali, obravnavali tiste države članice, ki ne sledijo osnovnim standardom. Sedaj pa gospa Vikstrom. Hvala, predsedujoči. Jaz sem bila oseba, ki je vodila delegacijo v imenu odbora Libe v Grčijo in želela bi se zahvaliti kolegom, ki so zelo velikodušno prispevali k vsebini tega dela. In zahvaljujem se za odlično upravljeno delo, kajti člani delegacije so delali zelo trdo za to, da so lahko pripravili tako koristno vsebino. Kot smo že povedali, tam je šlo za propadli sistem, ki je poudarjal vse večje socialne razlike v Grčiji. To, čemu smo sedaj priča, je socialna in humanitarna kriza. Bili smo priče sporazuma med Evropsko unijo in Grčijo in eh, poleg tega so tudi države članice eh, ločeno pripravljene prispevati. Tisto, pa, česar ne moremo sprejeti s tem v zvezi, je prehodno obdobje, ki bo kmalo sprejeto, ki naj bi bilo podaljšano v času enega leta v 50 primerih, s katerimi sploh še niso ničesar naredili. Tega ne bodo mogli rešiti čez noč, to je nekaj, kar se je kopičilo precej časa in kako boste sprožili te postopke, boste zagotovili ustrezne postopke in storitve za to, da bi lahko preprečili humanitarno krizo. In eh, videli smo tudi naraščajočo socialno krizo v stenah in tudi v drugih naših prestolnicah. In kakšno vlogo bo imel urad pri tem, da bi nekako podprl države članice in jim pomagal pri preprečevanju krize takšne narave. Gospod Viser, moramo se držati časa, ki nam je namenjen. In uh, upam, da nam boste pri tem pomagali in zato vas prosim, če bi lahko odgovorili v petih minutah. Hvala, predsedujoči. Cela vrsta vprašanj zadeva Grčijo. Akcijski načrt, ki ga vsi poznate, eh, gospa Lambert, oprostite, izvolite nisem vas opazil, dobili boste besedo pred gospodom Viserjem. Dve minuti. Hvala. Omenili so me, da sem bila poročevalka za parlament v zvezi z EASO. Imeli smo zelo dobro sodelovanje v okviru vseh političnih skupinah. Zelo smo veseli, da ste tukaj z, z nami sedaj. In veseli smo tudi zaradi tega, ker tisto, kar iščemo je evropski pristop in ne medvladni pristop in zaradi tega eh, še posebej se veselimo podpore tega urada. Eno področje, ki se nam zdi tudi pomembno v okviru tega urada, ali gre za dodatno strokovno znanje in potencialni prispevek, eh, socialni prispevek, strani akademikov, nevladnih organizacij, lokalnih organov, ki so pravzaprav tisti, ki uresničujejo zadeve na mestu samem. In eh, ali boste tudi to uporabili za delovanje in eh, kako lahko ta svetovalni organ pomeni dodano vrednost? Sedaj pa nazaj k vam, gospod Viser, hvala. Predsedujoči torej Grčije. Veste, kakšen je ta akcijski načrt v različnih svojih fazah in vsi deli načrta, ki se nanašajo na azil, vsekakor bodo morali odigrati svojo vlogo tako pri sprijemu kot pri vzpostavljanju storitev za priseljence. Pomemben del je tudi usposabljanje na različnih kakovostnih ravnih in eh, to je v zvezi z vprašanjem, kako to obravnavati. Eh, seveda bom skušal biti neodvisen Ta neodvisnost bo pa vsekakor odvisna tudi od eh, Evropskega parlamenta. To bo uravnoteženo početje. Pri državah članicah obstaja tisti eh, strateški del in uresničevanje in eh, pri Evropskem parlamentu gre za javnost, za civilno družbo, gre za celo vrsto akterjev, za katere upam, da bodo nepristransko delovali na različnih področjih in to bo vsekakor izziv. Priznanje enakosti med spoloma. Torej, prav na tem področju treba zbirati informacije, ki morajo biti vidne v zvezi z problemi, ki se nanašajo na enakost med spoloma. In to bo tudi del informacij, ki jih bomo zbirali. In drugo, to je tudi del evropskega programa, če nam bodo uspelo doseči standardno raven pri državah članicah, tako kar zadeva eh, kakovost kot vsebino, bo to v veliki miri prispevalo k obravnavanju problema enakosti med spoloma. V drugi polovici prihodnjega leta se bo začelo delo svetovalnega odbora. Moram dobiti informacije o različnih izkušnjah delovanja tega svetovalnega foruma v različnih delih Evrope, še nisem prišel do končnega sklepa. Izhajam pa iz dejstva, da ima civilna družba vedno neposredni prispevek in vlogo, tako pri pripravi in izvajanju politike. In nadaljevali bomo na tej podlagi. Hvala, gospod Fiser, in hvala za vašo izjavo in odgovore. In eh, sedaj bomo imeli odmor 15 minut, zato da koordinatorji lahko uskladijo svoje delo. Prosim, da nam to omogočite, eh, kajti mnenje, ki naj bi ga posredovali, bo v imenu odbora Libe v odnosu do EASO, torej deset minut. Predlagam petnajst minut in potem bomo nadaljevali delo ki ga bodo pripravili koordinatorji tukaj v odboru. Hvala.